Zdaj pa nadaljujemo zadnjo temo. Gre za načelo enakega obravnavanja moških in žensk. Gre za uporabo direktive 2002 skozi 73. Poročevalka je Tereza Rjera Madurel. Štiri minute ima na voljo zato da predstavi svoje poročilo prosim direktiva na katero se tudi nanaša to poročilo se nanaša to je direktiva dva tisoč dva triinsedemdeset in se in je povezana s tem istim vprašanjem gre za tudi sodno prakso ki je v tem času razvilo evropsko sodišče gre za elemente ki vključujejo tiste res ključne točke uh, eh, pravic ženske. Vse to je tudi ocenjeno v tem poročilu. Pravni tekst vključuje tudi definicijo direktnega in indirektnega spolnega nadlegovanja in tudi prosi države članice, da spremejo ukrepe in uh, preprečijo kakršnokoli obliko diskriminacije, ki bi temeljila na spolu in potem posebno zakonodajo, ki bi se nanašala tudi na naprimer uh, eh, porodniški dopust. Želeli smo sprejeti obveze, s katerimi bi spostavili večjo en, enote, ki bi zagotavljale enakost med spoloma in da bi tudi vodili socialni dialog, ki, s katerim bi zagotovili enako obravnavo na trgu dela skozi um, pogajanja in, in tako naprej. Želeli smo tudi ukrepiti vlogo nevladnih organizacij pri spodbujanju enakosti. Želeli smo postaviti učinkovite ukrepe in pa tudi sankcije za tiste, ki ne bi upoštevali direktive. Uh, lahko bi tudi uvedli posamezne zaščitne ukrepe za potencijalne žrtve. Če bi komisija lahko sestavila poročilo, ali bi, bi naše delo pri oceni bilo preprosto. Ampak številne države so pač morale začeti izvajati to direktivo do roka in bi morale poslati tudi komisiji ustrezne informacije o povezavi s tem. Ampak številnim državam ni uspelo obvestiti komisije o sprejetih ukrepih, tako da je komisija potem začela s postopki kršitev proti tem državam. Še vedno potekata dva takšna postopka oziroma sta potekala lani. Zlasti zaradi velike kompleksnosti novih vidikov te direktive je komisija potem ločila te postopke, ki so povezane s prenosom v nekaterih državah članicah, čeprav bi mogoče tudi to lahko rešila z ustreznim dialogom. Če se vrnemo nazaj k ideji eh, natančnega, popolnega poročila, enostavno bi potrebovali več podatkov. Pustiti moramo države, da nam pošljajo te podatke. Dobili smo nekaj podatkov od komisije, iz nacionalnih parlamentov, eh, iz enot za eh, enako obravnavo moških in žensk, smo potem lahko sestavili poročilo, dobili smo neko predstavo o tem, kako poteka postopek prenosa teh direktiv v državah članicah. Rada bi podarila, da sodelovanje med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom je tukaj bilo res bistvenega pomena, da smo lahko dobro upravili svoje delo enote za enakost v nacionalnih parlamentih so nam zagotovile vse te podatke in brez tega nam ne bi uspelo zagotoviti tega poročila. Sodovali smo tudi s komisijo. Pomagal nam je tudi odbor za ženske zadeve, eh, moja pisarna in eh, vsem tem ženskam, ki so sodelovali pri tem, bi se rada zahvalila. Rada bi se tudi zahvalila vsem poročalcem v senci za njihove prispevke. Naš cilj je bil, da bi naše delo bilo čim bolj koristno, natančno, da bi dosegli kar čim večji konsens. Kajti želeli smo dobiti res pravi pregled razmer, ko gre za prenos teh pomembnih direktiv, ki bodo tudi dale komisiji učinkovita orodja, da bo lahko države začele izvajati zakonodajo o enaki obravnavi na trgu dela. To pa je nujnega pomena, če želimo doseči cilje, ki smo si zadali na evropski ravni. V Evropski uniji z stopnjo brezposobnosti še vedno obstaja 28,4 odstotka razlike med moškimi in ženskami, ko gre za zaposlitev. Kar pomeni, da nam ni uspelo doseči tega cilja Evropske eh, lizbonske strategije 60 odstotkov, polno zaposlenost žensk in pa pet, na splošno 15 odstotno odkov nižja zaposlenost žensk kot moških. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa odgovor komisarke. Eh, hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Mislim, da gre za zelo pomembno direktivo in hvala lepa za delo na tem. Eh, direktiva Evropske eh, komisije 2000. Eh, 2 skozi 73 je zelo pomembna eh, za uveljavljanje enakega dostopa do zaposlitve, poklicnega usposabljanja in delovnih pogojev. Eh, s tem smo dobili bolj jasne opredelitve eh, tipov diskriminacije in dobili smo celo vrsto um, rešitev. Tu se preprečuje eh, diskriminacija nosečnic, žensk na porodniškem dopustu in zagotavlja se enakost eh, spolov na eh, delovnem mestu in ustanavljanje organov pristojnih za zagotavljanje enakosti neenakost eh, je še vedno prisotna na delovnem mestu in zaradi tega so postali socialni partnerji, komisija, države članice eh, pozorni eh, na ključne določbe in vsi podarjajo, da je pomembno vse ustrezno udejanjati. Treba je zagotoviti večje spoštovanje direktive in večje zavedanje o tem vprašanju. Eh, kot varuh eh, pogodb komisija tesno in odblizu spremlja uveljavljanje direktive v državah članicah. Treba je ohranjati dialog z državami članicami eh, glede postopkov zaradi nespoštovanja. Treba je torej na ta način zagotavljati spoštovanje direktive komisija bo tudi zaradi tega v prvi polovici tega leta sprejela poročilo o uporabi te direktive v vseh državah članicah in o tem bomo obvestili tako parlament kot tudi svet. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa. O tem poročilu bomo glasovali v četrtek. Gospe in gospodje, sedaj smo končali za danes. Jutri. 13. januarja nadaljujemo ob 9. uri, od 9. do 13. ure in potem pa 15. do 19. ure in na koncu bomo še delali od 21. do 24. ure.